Okay, dear colleagues, we should start. Kolegice in kolegi, mislim, da naj bi začeli z današnjim sestankom. Akademskih sedem minut je minilo. Prvi, prva točka na popoldanskem dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda in sprašujem vas, torej začenjamo s sejo. Sprašujem, ali uh, ima uh, kdo kako pripombo na dnevni red. Če ne, je dnevni red s tem sprijet. Druga točka. Torej najprej vas moram obvestiti, da uh, je prišlo do sprememb v sekretarijatu uh, Invija. Emiliano Reljuni uh, se bo. Uh, pridružil oziroma preselil v sekretarjat IMKA. E, želimo se mu zahvaliti za delo v našem odboru in želimo mu seveda vse najboljše pri novem delu v drugem odboru. Potem še tolmačenje danes, torej zagotovljeno je tolmačenje v 20, 20 jezikov es, v estonščino, latviščino, maltiščino in galščino ni tolmačenja. Kar eh, zadeva spletni prenos, um, torej tudi um, seja je, se prenaša po uh, spletu, tako da nas lahko spremljajo vsi, ki jih to zanima in tudi dokumenti so na razpolago na spletu in sedaj sledi prva večja razprava, izmenjava mnen s komisijo o protokolu za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom. E, torej, to bo gotovo zelo zanimiva razprava in takoj dajem besedo komisiji, gospod Ustin Roun, svetovalec direktorja in Cornelius Hudelmeier in Görg Rübling so tu. Komisija ima deset minut časa za predstavitev in teh deset minut si lahko razdelite tako, kot želite. Da bos, nam boste predstavili stališče komisije, prosim. Eh, Hvala in lepo povdan vsem. Eh, torej, okvirna konvencija 15. Eh, člen, ki eh, prepoveduje nezakonito trgovino s tobačnimi izdelki, potrebuje tudi še več zakonodaje za učinkovit eh, to izvajanje tega. Prva konferenca je bila 2006 februarja in takrat so ustanovili delovno skupino z predstavniki šestih regij Svetovne zdravstvene organizacije, da bi pripravili ustrezen predpis za prepoved te nezakonite trgovine. Potem je ta delovna skupina 2007 spet poročala Svetovni eh, zdravstveni organizaciji in takrat je bila ustanovljena skupina, ki naj bi pripravila besedilo protokola. Ko misija je zastopala Evropsko unijo pri teh srečanjih in sicer Ulab in Santes pri tem zelo tesno sodelovali v pogajanjih. Dokončno besedilo je bila, bilo predstavljeno konferenci podpisnic aprila 2011. Ta, eh, eh, To besedilo je bilo sprejeto in je bilo potem tudi odprto za podpis. EU je 2014 podpisala ta protokol in um, ta protokol začne veljati potem, ko je 40. članica podpisala ta protokol. Torej, čim več eh, podpis eh, oziroma držav članic naj bi podpisalo ta protokol, da bomo bolj učinkovito se branili proti nezakon nezakoniti trgovini. EU ima seveda pomembno vlogo, kajti imamo 29 pogodbenic, 28 držav članic in EU. Eh, podal bom vam tudi pregled nad tim, zakaj potrebuje EU tak protokol, ampak eh, dal bom Kornilju Hödelmajerju besedo, ki bo sedaj poročal o tem, kako daleč smo v svetu glede ratifikacije strani Evropske unije. Protokol je to, kar EU eh, e imenuje mišen sporazum, se pravi, da morajo protokol podpisati države članice in Evropska unija postopek, eh, po katerem odloča EU, eh, torej eh, ta avtorizacija za podpis, to je sklep, ki ga je sprejel svet in ki smo ga pripravili in ki velja določen čas. Torej, ta sklep smo pripravili za svet in zelo tesno sodelujemo z luksemburškim predsedstvom, da bi ta sklep bil sprejet čim prej. Doslej smo imeli tri sestanke sveta in optimistični smo, da bo ta sklep eh, sprejet že k malu. Hvala, Kornelijo. Torej, vprašanje je, zakaj pravzaprav potrebujemo mednarodni protokol za boj proti nezakoniti trgovini. Evropska unija zgubi približno 10 milijard evrov leto, letno. letno. Eh, davkov in carin in seveda to škodi EU in tudi državam članicam. In če pomislimo, da se je to dogajalo v zadnjih sedmih, osmih letih, govorimo o 70 milijardah evrov izgube. Torej, nezakonita trgovina s tobačnimi izdelki je globalen problem in zato potrebujemo tudi globalno rešitev. Ne glede na to, kakšen predpis uvedemo, bo ta predpis samo tako močan, kot je predpis sosednja država. Torej gre predvsem za dobavno verigo in tu vidimo tudi v tretji sekciji tega protokola, kjer eh, so pomembni členi in sicer sledenje, potem um, um, prodaja po internetu in tudi prodaja v um, duty free. Pomemben je člen predvsem o uh, sledenju. Zakaj si želimo ta poseben člen? E, moramo se vrniti na 1998 leto, to je sicer e, dolgo od tega. 1998 leta smo imeli čov ladjo NB Irana, ki, um, s katero so poskusili um, um, pretihotapiti 80 milijonov cigaret v Španijo. Um, um, uh, torej vsakem zabojniku je bilo uh, na 10 tisoč cigaret. In um, takrat se je začela mednarodna preiskava in tudi um, ehm, ZDA so nam pomagale in smo tudi identificirali proizvajalca v Severni Karolini. Torej, um, V bistvu piše že na um, paketu, kdo je um, Eh, kdo je proizvajalec, ampak rekli so, da. Torej, Winston Salem v Severni Karolini je to proizvedel in uh, identificirali smo stroj tudi čas, uh, ko je to bilo proizvedeno in sicer v zelo kratkem času in tudi ime uh, menedžerja za proizvodnjo smo lahko ugotovili. Vse to zveni zelo impresivno. Uh, ampak potem so rekli, da ne morejo identificirati, komu je to bilo prodano. Ko vodiš mednarodno preiskavo, moraš eh, znati eh, identificirati vse v tej dobavni verigi, torej kdo to proizvaja, ampak tudi kdo je kupec. In zato je sledenje seveda pomemben del tega protokola, potem skrbno ravnanje, due diligence. Eh, Mili smo tudi primere, ko so eh, prodajali naprimer tobačne izdelke neki trgovini v Ženevi, eh, majhna trgovina, ki pa je prodala ogromno tobačnih izdelkov za 60 milijonov na leto, ampak niso videli, komu se je to pravzaprav prodalo. Seveda je to povezano tudi s pranjem denarja in eh, za pranje denarja imamo eh, stroga določila, ki jih morajo spoštovati banke in isto velja tudi na tem področju pri prodaji eh, cigaret. In potem gre seveda za mednarodno sodelovanje. Imeli smo nek večji primir, kjer so tih otapili preko Rige tobačne izdelke v Evropsko unijo. Um, in sicer naj bi to šlo do Arminije preko um, uh, Ukrajine. Mi smo koordinirali potem te preiskave in ugotovili, da je 74 e, kontejnerjev bilo pretihotapljenih v Evropsko unijo, torej fin uh, tobak in to, uh, torej samo um, um, 77 milijonov smo zgubili samo pri um, um, prometnih davkih in uh, ugotovili smo, da je Brazilija povezana s tem in ugotovili smo, da je bančni račun dejansko v Braziliji in da je preko tega potekala trgovina z Evropsko unijo in tudi z drugimi državami, ampak nimamo uh, sporazuma o vzajemni pomoči z Brazilijo. Uh, in ugotovili smo, da je samo ena država članica ima tak sporazum z Brazilijo in sicer Nizozemska, ampak Nizozemska ni bila upletena v ta primer in jih nismo mogli vprašati za to. Torej v protokolu zato eh, posvečamo veliko pozornosti temu mednarodnemu sodelovanju. Menim, da bo protokol na vsak način koristil Evropski uniji v boju proti organiziranemu kriminalu in predvsem proti proti izgubam na pridavkih. Hvala, gospod Raven. Sedaj pa eh, lahko postavijo vprašanja člani tega odbora, torej tudi generalni direktorat za zdravstvo je um, prisoten tudi Dominik Smikas in Filip Borskovski, boste prav gotovo uh, Eh, tudi rada odgovorila na vprašanja. Dva sta se prijavila za razpravo. Prvi je gospod Florence. Hvala. Torej, da je komisija eh, tako številno tu zastopana, doživljam prvič. 11 predstavnikov mislim, da je tu in to je dober znak za prihodnost. Dobro bi bilo, če bi napredovali na tem področju. Torej, vprašanje, kdaj bo podpisan ta protokol o, eh, ta protokol o tih otapljanju. Torej, jaz sem to tako razumel, da ratifikacija ne bo danes ali jutri. Mogoče bi lahko povedali še kaj več o tem. Želim pa nekaj vprašati tudi v zvezi s sporazumom s tobačnim koncernom. To je pravzaprav zelo ne eh, jasen sporazum s tobačnimi koncerni. Če bi, na primer, nek državni tožilec sklenil pogodbe z mafijo, bi takega državnega tožilca takoj odpustili. To res intelektualno tega ne razumem, mogoče mi pa lahko razložite zakaj potrebujemo take dogovore, sporazume danes. Mogoče v preteklosti res bilo tako in tega tudi nočem kritizirati, vendar menil sem, da imamo direktivo o tobačnih izdelkih, trdo smo delali na tem in nasplošno imamo dobre instrumente in e, tudi mednarodni protokol o tihotapljanju je na voljo. Zakaj moramo sprijeti tak sporazum s Filipom Morisom. To me res eh, globoko, pri, globoko prizadene. Um, glavni poročevalec odbora je tu. Se veste, kako so udarjali po nas, e, torej kako so nas napadali in sedaj želimo z njimi skleniti pogodbo. Torej to daleč presega moje demokratično razumivanje. Ampak dobro, mogoče vse zgleda drugače, mogoče sploh nimam prav in mogoče mi lahko pomagate, ampak zanimalo bi me, kaj pa bomo pravzaprav, kaj pa delamo s tem denarjem. Torej, če bomo sprejeli to pogodbo, bomo imeli ogromno denarja. Kaj boste storili s tem denarjem? In kaj bodo v državah članicah storili s tem denarjem? Želim vedeti, ki bo obtičal ta denar v moji državi in koga se bo financiralo s tem mogoče. Me, mi lahko pomagate, če pa bi bilo preveč zapleteno, sem zadovoljen tudi s pisnim odgovorom. Hvala, gospod Prnjo. Euh, euh, Hvala lepa. Najprej euh, nekaj trditev, predem vam zastavim tri vprašanja. 12 odstotkov eh, šestih milijard eh, naj bi predstavljala nezakovita trgovina. In poleg tega eh, naj bi šlo tukaj za določen odstotek pravih cigaret. Kdo ima od tega korist? to je pomembna prva predpostavka. Drugič, boj proti eh, nezakoniti trgovini z eh, tobakom eh, zadeva predvsem področje javnega zdravja. Evropska eh, komisija in Evropski parlament sta ocenila, eh, da eh, znaša trgovina 12 milijard evrov nezakonita trgovina in zaradi tega smo se odločili za uvedbo sledljivosti. In zato je bil sprejet tudi protokol Svetovne trgovinske organizacije ki ga je podpisalo 54 eh, držav eh, na svetu in eh, do danes so to pogodbo ratificirale le tri države članice Evropske unije. In zato mislim, da je zelo pomembno, da Evropska unija zagotovi, da bi lahko lahko uh, čim prej dosegli uradno ratifikacijo tega sporazuma, tako bomo raj, ra, uh, lažje izkoristili nezakonito trgovino uh, in zagotovili uh, pravo sledljivost. In še tri vprašanja. Prvič, uh, Kako bo ta direktiva vplivala uh, na uh, direktivo sprejeto leta 2014, čeprav posebej uh, tretji člen, če bo uh, Evropska unija ratificirala uh, sporazum um, Svetovne trgovinske organizacije? sprejeti so bili sporazumi med Evropsko unijo in pa proizvajalci tobaka za boj proti nezakoniti trgovini, pa kljub temu ta nezakonita trgovina narašča. Poleg tega pa še tretje vprašanje. Mm, zanima me podaljšanje eh, sporazuma o sodelovanju za eh, boj proti eh, tihotapstvu in zakaj bi morali podpisati ta sporazum z Philips Eh, Moricom. Sprejeli smo eh, sporazum, ki naj bi predvideval eh, nakazilo 1,25 milijarde evrov. Ali je Evropska unija izvedla presojo vpliva? Sem tudi član odbora za proračunski nadzor in uh, Imeli smo tudi pogovor eh, z komisarjem sa zaprtimi vrati. Eh, lani eh, februarja nam je bilo rečeno, da bomo dobili maja presojo vpliva, sedaj pa je september, pa te presoje še sedaj nimamo. Mislim, da je ključnega pomena, da zagotovimo večjo preglednost strani Evropske komisije, če se želimo uspešno boriti proti nezakoniti trgovini. Naj vas opomnim, da smo v Evropskem parlamentu ustanovili tudi neuradno delovno skupino za eh, boj eh, proti vplivu eh, industrije na trgovino s tobakom. Hvala lepa vnaprej za vaše odgovore. Hvala lepa, gospa Rivasi. Merci. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Razložili ste ta uh, protokol in mi se seveda zauzemamo za ratifikacijo tega protokola, tako v državah članicah, kakor tudi v Evropski uniji. Želimo okrepiti preglednost. Dejali ste, da želite okrepiti mednarodno sodelovanje in se na ta način boriti proti mednarodnemu kriminalu. Hkrati pa si zastavljamo vprašanje v povezavi z. Uh, sporazumi, eh, ki smo sklenili z podjetjem Philips Morris kajti v preteklih letih je prišlo do okrepitve eh, nezakonite trgovine. Sledljivost eh, cigaret eh, je ključnega pomena za podjetja. Ampak ne vem, kako naj bi ta vaš načrt deloval. Eh, namreč vzpostavljate sistem, v katerem naj eh, bi eh, dali odgovornost v roke podjetju Philips Morris. Oni bodo tisti, ki bodo lahko dejali ne, te cigarete niso prišle iz našega podjetja in zaradi tega bodo plačali nižje davke. Torej imamo sporozum, eh, ki naj bi nas povezal z podjetjem eh, Philips Morris. Hkrati eh, pa nimamo neodvisnega inštituta, ki bi ugotavljal sledljivost oziroma zagotavljal sledljivost cigaret. Po drugi strani pa nas Philips Morris napada. Torej, rada bi pojasnilo glede tega. Zanima me tudi, kakšna je vloga Olafa. uh, Olaf bi moral preveriti ta sporazum med podjetjem Philip Morris in pa uh, državami članicami. Torej, zanima me, kaj so storili na tem področju, kaj so storili uh, glede uh, tega, da je prišlo do povečanja nezakonite trgovine. Ja, mi smo za protokol, ampak zanima me, zakaj potrebujemo te sporazume. Zakaj se želimo zvezati roke eh, in eh, se povezati z tobačno industrijo? V sporazumu je predviden tudi neodvisni inštitut za nadzor nad cigaretami, vendar pa tega določila nikoli nismo izvedli. Torej mislim, da imamo težave tudi z nadzorom in mislim, da bi morali zastaviti vprašanje povezavi s tem Olafom. Merci, signore Zoffoli. Gospod Zoffoli. Grazie Presidente. Gospod, hvala gospod predsednik. Tihotapljenje, bile, tihotapljenje je bilo omenjeno. To stane več kot 10 milijard evrov davkoplačevalcem, ker izgubljamo davčne prihodke. Ena cigareta, ki se jo pokadi od desetih, je bila z črnega trga v lanskem letu. Zato je pomembno, da Eh, najdemo čim prej evropske rešitve in tudi mednarodne rešitve, tako da bomo se borili proti temu pojavu. In sicer govorim o mednarodni ravni, ker so tudi te poti tih otapljanja medcelinske in internacionalne. In eh, protokol je prav gotovo korak v pravo smer. Eh, gre predvsem za zdravje državljanov, kajti ähm, kajanje vodi do smrtnih patologij in je zelo nevarno. Ehm, zakonodajni instrumenti, ki so trenutno na voljo, niso ustrezni, da bi učinkovito se borili proti nezakoniti trgovini. Torej, ehm, gre seveda za komunikacijo, za sensibilizacijo državljanov, po drugi strani pa uh, je treba staviti tudi na nove tehnologije, ki so danes v stanju ponuditi inovativne rešitve, kar zadeva sledljivost, tako kot je bilo tudi rečeno. Um, torej, treba je zagotoviti to sledljivost. Um, pri živilih um, je to že izvedeno in tudi pri neživilskih proizvodih je to treba zagotoviti, predvsem pri tobačnih izdelkih, kaj ti gre tudi za kakovost in izvor. Um, Italija je prva um, država v Evropi, ki proizvaja tobak in zato je ta sledljivost za naše kako pomembna. In sicer uh, da ne bi prišlo do povečanja brezposelnosti na področju, ki zaposluje približno 55 tisoč oseb. Zato pozdravljamo ta protokol, ki v osmem členu eh, predvideva sledljivost. Jaz sprašujem, kdaj naj bi eh, protokol začel veljati in ali bomo imeli tudi evropski sistem sledljivosti ali pa se bomo morali zadovoljiti z 28 različnimi sistemi eh, z vsemi ovirami, eh, ki so s tem povezane. Hvala. Gospa Dornano je na vrsti naslednja. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Krepitev boja proti trgovini s tobačnimi izdelki na osnovi sanitarnih vprašanj je eh, dobra odločitev in hvala, da ste z nami. Brez dvoma bomo eh, slišali marsikakšno zanimivo informacijo. Imamo peti eh, člen pogodbe o delovanju Evropske unije in zdi se, da ukrepi sveta niso dovolj. Sodelovanje na področju policije in pravosodja zahteva, da gremo dlje od tega, kar zahteva protokol. Dotaknila bi se drugega člena eh, oziroma drugega odstavka člena 67. Eh, kako ukrepiti boj proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki, ko pa nadzor eh, na notranjem trgu ni okrepljen. Države članice morajo to narediti in to je moje vprašanje, kako to narediti francoski tariniki in nemški tariniki ugotavljajo, da imajo na voljo vedno uh, manj sredstev za upravljanje svojega dela. To bi rada izpostavila. Obenem moramo poštevati politiko nadzora nad mejami uh, z vidika trgovine. Glede na to, o čem uh, smo glasovali v Strasburu, moramo vnaprej eh, sprejeti ustrezne ukrepe, da bomo pripravljeni na eh, ustrezno strategijo. Predvideva se manjši nadzor v tranzitnih eh, državah oziroma odprava tega nadzora. A se vam ne zdi nepravilno, da je trgovina na spletu Eh, v istem zakonodajnem eh, okviru, kot pa trgovina eh, v fizičnih trgovinah. Zanima me tudi, kako tolmačite malo prodajno verigo. V skladu s sedmim členom protokola se mi zdi, da nastaja veliko uh, ovir za malo prodajno trgovino. Ta protokol je sicer dobra ideja, ampak zdi se mi, da uh, moramo še marsikaj postoriti. Če želi kdo besedo, ima še kdo kakšno vprašanje? Če ne, dajem besedo spet komisiji in jo prosim, da se odzove na pripombe in odgovori na vprašanja. Um, Najlepša hvala. Upam, da sem si zapisal vsa vprašanja in sori bom vse, kar je v moji moči, da na nje tudi odgovorim. Najprej glede postopka ratifikacije. Ja, glede eh, besedila protokola, o tem smo se eh, dogovorili leta 2012 novembra v Seulu v Južni Koreji. Eh, in Evropska unija je podpisala eh, ta eh, protokol decembra 2013. 54 eh, eh, pogodbenic je sedaj devet eh, pa jih je ratificiralo protokol. Eh, ta protokol bo postal mednarodno pravo in sicer 90 dni potem, ko bo 40. članica ratificirala ta sporazum. Zato eh, moramo še naprej pritiskati na države pogodbenice in predvsem seveda na države članice Evropske unije ena izmed točk v protokolu, eh, ki je zelo pomembna eh, in prisluhnil eh, sem vašim pripombam glede sistema sledenja in glede sporazuma z podjetjem Philip Morris. Predvideno je bilo, da bo sistem sleditve uveden pet let po pogodbi, tudi če bomo imeli ta sistem ob koncu prihodnjega leta bomo eh, šele čez pet let lahko zagotovili pravo sledljivost. Kaj bomo storili med, v, v mestnem času? Kaj bomo počeli dotlej? Eh, namen tega sistema je, da bi identificirali eh, kriminalce. Sporazum z Philip Morrisom in pa z drugimi proizvajalci ne predstavlja memoranduma o razumevanju. Gre za pravno zavezojoče sporazume. Uh, in uh, glede tega odloča uh, sodišče. Eh, torej, podjetja morajo zagotoviti sledljivost svojih proizvodov. Seveda ne morajo nadzorovati ponaredkov, ampak opozili smo, da je prišlo do močnega upada eh, zakonitih eh, proizvodov, ki bi se prodajali na neustrezen način. Eh, pri ponaredkih pa se težave krepijo. Zakaj? Eh, odgovor je zelo preprost. Gre za poceni cigarete, ki se proizvajajo povsod po svetu in tukaj ne govorim o ponarejenih izdelkih, kajti tudi teh je veliko, prihaja iz držav kot je Kitajska, ampak imamo tudi prosto trgovinska območja in poznamo predvsem eno prosto trgovinsko področje, kjer je kar 17 eh, podjetij eh, in eh, ta, to prosto trgovinsko območje izvaža ogromno proizvodov v Evropsko unijo. Torej, na škatlah piše, da naj bi šlo za majice, za hlače in podobno, v resnici pa se notr skrivajo cigarete. Eh, torej eh, sistem eh, nadzora in sledljivosti vsekakor deluje. Kar pa zadeva neodvisnost tega sistema. Seveda, ko bo Evropska unija ratificirala protokol, bomo seveda morali sprejeti vse pogoje tega protokola in uh, sicer uh, tudi uh, neodvisnost. Tega se zelo dobro uh, zavedamo in uh, to tudi sprejemamo. Kar zadeva TPD, mogoče bi eh, kolega iz GD Sante povedal kaj več. Ja. ja, uh. ja. Najlepša hvala, Osten. V veliko veselje mi je, da sem lahko ponovno tukaj, še prav posebej v odboru za okolje, kjer smo se nadolgo pogajali o, eh, o tobačnih izdelkih in to mi je bilo veliko veselje. Mislim, eh, da sta bili dve vprašanje namenjeni našemu generalnemu direktoratu. Najprej eh, povezava med členom 15 eh, in nezakonito trgovino. Glede tega bi rad podal dva komentarja. Prvič, člen 15 in pa protokol o nezakoniti trgovini sta povsem skladna. Eh, člen 15 eh, uvaja eh, sistem sledljivosti za proizvode, ki se proizvajajo v Evropski uniji in ki so namenjeni distribuciji na evropskem trgu. Enako pa velja tudi za protokol o nezakoniti trgovini. Seveda gre ta protokol še nekoliko dlje na posameznih področjih, recimo, ko gre za mednarodno sodelovanje, kar ni predvideno v členu 15, ampak to je nekaj samoumevnega, vsaj po našem mnenju. Ko bo enkrat eh, člen 15 eh, izveden eh, v državah članicah, bomo izpolnili naše zaveze glede uvedbe oziroma izvedbe člena 8 protokola o nezakoniti trgovini in mislim, da bi bil to zelo pozitiven korak naprej. Drugi komentar glede tega člena in pa protokola pa se nanaša na izvajanje člena 15. Kot najbrž veste, sta se Evropski parlament in Evropski svet eh, odločila, da bi morali uvesti sistem izvedljivosti do maja 2019. Torej, kaj smo storili eh, doslej? Eh, po letu 2013 smo izvedli študijo izvedljivosti ki je pokazala, da je, sistem, da je uvedba takšnega sistema v Evropski uniji možna. Eh, seveda je eh, uvedba tega sistema bolj zapletena v Evropski uniji, kajti veliko je čezmejnega trgovanja. Poleg tega smo imeli tudi že prve posvete, Eh, in eh, pripravljamo že drugo študijo in pričakujemo eh, sprejem zakonodaje o izvedbi do leta 2017. To bi dalo državam članicam in pa podjetjem približno dve leti za uvedbo tega sistema, ki naj bi bil uveden do maja 2019 za cigarete in uh, kasneje za druge tobačne proizvode. No, toliko o, o členu 15 in pa v protokolu o nezakoniti trgovini. Glede na to, da uh, sem že dobil besedo, bi rad dodal še naslednje. Zastavljeno je bilo vprašanje, kaj bomo storili glede prodaje na spletu. Ali uh, prodaja na spletu ni pomemben vir uh, nezakonite trgovine? Seveda, uh, to drži ampak eh, nezakonita trgovina eh, na spletu še zmeraj predstavlja zelo majhen odstotek celotne prodaje v Evropski uniji, kajti številne države članice so že sprejele ukrepe eh, zoper prodajo na spletu. In še dve pripombi tudi eh, prodaja eh, na spletu bo predmet eh, oziroma del sistema sledljivosti. Proizvodi se na evropskem trgu ne bodo mogli prodajati, če ne bodo sledljivi. In še druga pripomba, protokol predvideva možnost za države članice, da prepovedo čezmejno prodajo ali pa da uvedejo eh, strok eh, sistem eh, nadzora, kjer mora imeti dobavitelj urad v državi na trg, katere so proizvodi namenjeni. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Grote želi besedo mislim, da je dobro, da imamo uh, ta posvet o izvedbi, uh, o izvajanju zakonodaje. Mislim, da je to zelo pomembno in prav je, da smo si vzeli čas uh, v odboru za uh, okolje. Kaj ti mislim, da bo to vplivalo tudi na nadaljni razvoj. Mislim, da bi morali v eh, parlamentu še več pozornosti namenjati temu, kako se sprejeta zakonodaja dejansko izvaja. Kolega Florenc je govoril o direktivi o tobačnih izdelkih in takrat sem se o tem eh, pogajal kot eh, predsednik odbora no, pogajali smo se tudi o CO2 in tako naprej, ampak pogajanja nikoli niso bila tako težavna kot pri eh, direktivi o tobačnih izdelkih, tudi zaradi lobiranja velikih podjetij, ki so bila danes tukaj omenjena. Kar bi rad še enkrat poudaril, eh, pa eh, je prodaja na spletu in eh, pa prodaja e-cigaret. Eh, kakšno je trenutno stanje na tem področju? Ali je um, področje uporabe še zmeraj tako široko zastavljeno ali pa eh, so države članice že uh, kaj dosegle na tem področju? kako bomo dosegli, da bomo dobro oboroženi na tem področju, kajti to je bila izjemno sporna točka v Evropskem parlamentu, ko smo se pogovarjali o tem, eh, namreč kako ravnati z elektronskimi cigaretami in kako urediti prodajo teh eh, elektronskih cigaret na eh, urejen način. Kajti zelo dobro vemo, eh, da prihaja veliko tekočin iz Kitajske in ne vem, ali na Kitajskem verjajo ravno enaki standardi glede kakovosti teh eh, tekočin, ki se uporabljajo za elektronske cigarete, kot v Evropski uniji. Kajti tukaj eh, gre za pravo z področja živil. Mislim, da si moramo v prihodnosti vzeti še več časa za to in kolegi se morajo zavedati, da to uh, ni neka seja obrobo, ampak eh, da uh, mora parlament seveda nadzirati tudi izvajanje zakonodaje. Kaj ti, če si bomo zatiskali oči, bomo imeli uh, sicer uh, na papirju dobro zakonodajo, ampak pri izvedbi uh, bodo regije ostale same. Kolegica Rivasivi, ponovno rada besedo. Naj vas opozorim, da eh, smo zaključili s prispevki poslancev in da ima besedo sedaj Evropska komisija. Eh, čisto kratek komentar, gospa Rivasi, potem pa se bomo vrnili k Evropski eh, komisiji, ki se bo lahko odzvala na preostala vprašanja. Gospa Rivasi, hvala lepa, gospod predsednik. Zastavila sem vprašanje glede vloge Olafa, nisem slišala odgovora in eh, potem še k sporazumom, ki povezuje Evropsko komisijo eh, z eh, podjetjem eh, Philip Morris. 90 odstotkov proračuna prihaja eh, oziroma gre državam članicam, 9,7 pa Evropski uniji. Eh, torej, ta denar se razdeli med države članice in, Evropski, in eh, Evropsko unijo. Kakšen je ključ te razdelitve? hvala lepa. Sedaj pa se vračamo k komisiji. Oh, no, no, no, um, okay, the, first of all, just before we go. No, preden odgovorim na to vprašanje, naj se še vrnem k prodaji na spletu uh, in odgovorim na pripombo kolega Dominika. Seveda, prodaja na spletu bi bila predmet vseh določil protokola, torej zelo težko bi bilo prodajati eh, na spletu, kajti slediti moraš svojim proizvodom in poznati moraš eh, uporabnike. Eh, torej, eh, to so zelo mačna določila. Uloga Olafa, besedo bom predal kolegu, eh, kar pa zadeva vprašanje. Eh, razdelitve. 90 odstotkov sredstev eh, gre državam članicam in 9 odstotkov približno Evropski uniji. No, sredstva, eh, ki so namenjena Evropski uniji, eh, gredo neposredno v proračun Evropske unije. Vnaprejšnje določanje uporabe teh sredstev ni dovoljeno. Nisem sicer iz GEDI za proračun, ampak vseeno vem, da je temu tako. Države članice uporabljajo sredstva v boju proti nezakoniti trgovini in eh, seveda je na vse zadnje eh, vse skupaj odvisno od ministra za proračun, ki se odloči, eh, kaj bo za temi sredstvi storil. Avstrija, vem recimo, da je uporobila eh, nekaj eh, sredstev eh, za opremo, eh, za zasek. Torej, komisija ne more predpisovati državam članicam, kako uporabljajo ta sredstva. Hvala lepa, kolega. Naj dopolnim uh, Ostina. Moje ime je Georg Blink in sem uh, vodja enote uh, za uh, carinsko politiko. Potreben, potreben bo cel seznam pobud, preden se bomo lahko uspešno spopadli z nezakonito trgovino. Leta 2013 je Evropska komisija sprejela sporočilo, ki predstavlja obsežno strategijo ukrepov za boj proti e, temu pojavu. Trenutno izvajamo to strategijo in sicer v tostem sodelovanju z državami članicami. In uh, naj vam predstavim nekaj ključnih elementov v tem sporočilu, v tej strategiji. Vsekakor je visoko na našem uh, dnevnem redu ratifikacija protokola, o tem smo govorili že prej in to je naša uh, glavna prednostna naloga. Uh, Boj proti nezakoniti trgovini je ključnega pomena. Eh, ni potrebno posebno povdarjati, da sodelujemo s kolegi iz GD eh, Sante. Seveda želimo tudi sledljivost eh, tobačnih proizvodov. Poleg tega pa dobro vemo, da moramo biti zelo strogi pri izvajanju in pri nadzoru manj je zasegov v državah članicah čeprav posebej, ko gre za podjetja, ki so bila omenjena v preteklih eh, letih. Leta 2006 eh, eh, smo eh, strani eh, podjetja Philip Morris zasegli 216 milijonov eh, cigaret, ta številka se je znižala na 30 milijonov. Poleg tega smo vzpostavili tudi laboratorij za neodvisnost brezplačno uh, eh, testiranje cigaret. Poleg tega smo pripravili tudi eh, statistiko in sodelujemo z carinskimi organi v državah članicah. Pretekli teden uh, smo uh, zaključili z uspešno operacijo v, uh, Balckem, v Balski regiji, kjer smo zasegli 40, 14 milijonov cigaret. Olaf je uh, sprožil pobudo pred nekaj uh, leti in eh, veseli smo tudi, da je Evropski parlament uh, podprl revizijo ključnega instrumenta 515 skozi 97, ki omogoča komunikacijo na tem področju med carinskimi organi v državah članicah. Zelo veseli smo, da so države članice in pa Evropski parlament sedaj sprejeli ta predlog, kar bo zelo ukrepilo naš položaj. V boj boju proti nezakoniti trgovini. Zelo zadovoljni smo. Glede eh, Filip Morisa, veliko vprašanj je bilo zastavljenih v zvezi s tem, kaj se bo eh, zgodilo. Sporazum se bo iztekel eh, julija prihodnje leto, vsaj v trenutni obliki. Zastaviti se je potrebno vprašanje, kaj nameravamo storiti. Trenutno smo v stikih z državami članicami, želimo slišati njihove izkušnje v boju proti nezakoniti trgovini. Zanima nas, kakšne so njihove izkušnje z tem sporazumom in eh, te povratne informacije vključujemo v našo končno presojo in eh, ta bo objavljena, kakor hitro bo eh, zaključena. Evropska komisija se je odločila, da se še ni odločila, da bo zahtevala podaljšanje sporozuma, to je predmet študije. Eden izmed ključnih elementov, ki se ga moramo ogledati, ogledati kot ste pravilno povedali na začetku, Eh, je trenutna situacija, ki je predvsej drugačna od eh, situacije pred 12-13 leti. Danes imamo direktivo o tobačnih eh, izdelkih in seveda moramo upoštevati vse številke pri končni presoji in ko bo ta presoja izvedena, bomo o tem obvestili oziroma o rezultatih te presoje obvestili tudi Evropski parlament. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gedi Sante, želite ponovno besedo? Think, uh... Ja, najlepša hvala. Mislim, da je gospod Grote zastavil vprašanje glede člena 20. Gre za elektronske cigarete in rad bi seveda odgovoril na to vprašanje. Kot vsi dobro veste, člen 20 eh, zares vsebuje eh, zapis Evropskega parlamenta. Evropski parlament je eh, zahteval uredbo eh, teh eh, proizvodov. Eh, Eh, in eh, takrat ste dejali, da naj nas vodijo tri načela. Eh, proizvodi morajo biti kakovostni in morajo spoštovati varnostne predpise, ne smejo biti privlačni za mladoletnike. To mora biti, te cigarete morajo biti zgolj nadomestilo za kadilce. Eh, ne smejo eh, postati nekaj, kar bi mlade pravzaprav navedlo k kajenju. In tretjič, eh, želeli ste več informacij o teh proizvodih, kajti vedno znova se pojavljajo znanstvene študije in pojavljajo se novi proizvodi, torej moramo nadaljevati z nadzorom tega trga. Zelo vesel sem, da dobro sodelujemo z vsemi državami članicami in da si ti prizadevajo eh, za izvedbo eh, direktive. Poleg tega pa želijo izvesti tudi člen 20. Tukaj so tudi eh, pravila glede čezmejne prodaje na spletu in glede nadzora na tem področju. Države članice so ponekoč, ponekoč le še dlje, kajti evropska zakonodaja je omejena. Eh, mladoletniki so recimo v pristojnosti eh, držav članic in države članice sedaj eh, urejajo tudi področje prodaje tobačnih izdelkov mladoletnim osebam, poleg tega uvajajo prostore, kjer je kajanje prepovedano. Evropska komisija si močno prizadeva na področju elektronskih cigaret, Eh, skušamo ugotoviti, katere so prednosti in katera so tveganja. Eh, želimo eh, oceniti tudi varnost tekočin, ki se uporabljajo in. Govorimo tudi o, o protokolu. O, v zvezi s katerim naj bi eh, proizvajalci elektronskih cigaret posredovali več informacij. Eh, če imate več vprašanj o izvajanju te zakonodaje, se bomo z veseljem vrnili v parlament in vam o tem poročali. Če se želite že sedaj seznaniti s trenutnim razvojem, potem si lahko ogledate našo spletno stran. Eh, predstavljene so vse dejavnosti, ki jih predvidevamo do maja 2016. Trenutno zelo uh, dobro uh, sledimo uh, našemu načrtu, um, kar zadeva direktivo o označevanju. Uh, ta bo uh, sprejeta uh, predčasno, tako da bodo proizvajalci in države članice imele dovolj časa za pripravo in proizvajalci bodo lahko prilagodili svoje embalaže novim uh, določilom. Uh, industrija bo imela 7-8 mesecev pred uh, pričetkom izvajanja. Najlepša hvala. Gospod Rojen, bi radi še kaj dodali? Ne, hvala lepa. Potem bi se vam zahvalil. Zahvalil bi se predstavnikom OLAF-a in pa eh, GD Sante za eh, predstavitev mnenja in pa dejstev eh, glede protokola za boj proti nezakoniti eh, trgovini s tobakom. Eh, seveda je to zelo obsežno področje in prepričan sem, da se danes nismo sestali zadnjič. O tem se bomo še pogovarjali, ne le v tem odboru, ampak tudi v drugih odborih nenehno poteka delo na tem eh, zelo pomembnem področju. Hvala lepa, da ste sodelovali pri tej seji. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. In, eh, predsedstvo predajam predsedniku našega odbora, gospodu Levi. Okay, we can, uh, the next. Dobro, lahko nadaljujemo. Naslednja točka je predstavitev poročila GDEPRS o stroških ne Evrope v zakonodaji o vodah. Z nami so predstavniki GDEPRS in kar takoj jim dajem besedo in sicer gospodu Džodanu, eh, direktorju eh, GDEPRS. Hvala lepa. Moje ime je Džodan in eh, sem vedi direktor GDEPRS za to področje v GDEPRS. Prvič sem v odboru za okolje in zelo hvaležen sem za to proložnost. Svoje delo smo predstavili že v številnih odborih, ne pa še v odboru za okolje. Naš eh, temeljni cilj je, da zagotovimo uh, nadzor in pa ustrezne instrumente za nadzor uh, za odbore. Uh, poleg tega pa želimo zagotoviti ex ante in ex post Eh, nadzor pri izvajanju. Eh, zato eh, smo uvedli številne raziskovalne projekte glede stroškov ne Evrope in ugotavljamo tudi, kakšna je evropska dodana vrednost in kako dejavnosti na evropski ravni vplivajo na zakonodajo. Trenutno naši raziskovalci verjamejo, da bi lahko pridobili 1,6 eh, biliona z eh, evropsko zakonodajo in eh, bolj, ko raziskujemo to področje, bolj ugotavljamo, kako velika bi lahko bila evropska dodana vrednost. Odbor za okolje je zahteval to analizo že v prejšnjem sklicu. Gre za mešanico ex post pregleda in pa trenutnega dela. Imel sem eh, že sestanek s koordinatorjem v prejšnjem sklicu in uh, prosil me je, da uh, si poglobljeno ogledamo uh, izvajanje uh, te zakonodaje torej eh, naš cilj je, da izvedemo presojo vpliva, eh, da eh, izvedemo oceno stroškov in pa rezultatov. Naredili smo izračun in gotovili, da bi um, letno z dejavnostmi, ki smo jih predlagali, pridobili 2,8 milijarde uh, evrov. In če dovolite, gospod eh, predsednik, eh, bi rad dal besedo izvedencem, eh, ki so pripravili to študijo. Poleg tega pa bomo predstavili tudi petminutno video predstavitev. Imeli smo nekaj tehničnih težav. Upam, da imamo angliške podnapise, kasneje bomo dodali francoske, nemške in tako naprej. Potem po tej petminutni predstavitvi pa prosim, da eh, date besedo izvedencem. Hvala lepa. Hvala lepa in seveda bom odgovoril na vsa vprašanja. Ta. Hvala lepa. Mislim, da lahko začnemo z video predstavitvijo, potem pa bomo dali besedo avtorjem študije. Drinking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 sedaj pa besedo predajam avtorjem te predstavitve, gospodu Stefanu Šojerju in gospodu Robu Williamsu. Izvolite. Yes, thank, thank you very much. I'm, I'm... Najlepša hvala, moje ime je Rob Williams. Pripravili smo kratko predstavitev, v kateri bomo pojasnili, kaj smo raziskali, pojasnili bomo, kakšna so glavna vprašanja na tem področju. Eh, videli ste že, kaj lahko naredimo v videu. Na to pa bo prevzel besedo Stefan in eh, povedal, kaj smo ugotovili. Prosili so nas, kot je dejal Joe, da v študiji upoštevamo tako prihodnost kot tudi preteklost. Poskušali smo ugotoviti, kako se izvaja obstoječa zakonodaja na področju voda. Obenem pa smo poskušali ugotoviti tudi, kakšni so stroški in kakšni so rezultati eh, odprave vrzeli pri izvajanju zakonodaje. Več časa smo posvetili eh, ex ante oceni, zato ker imamo na tem področju več podatkov. Dovolite mi, da na kratko pojasnim, kako smo to študijo izvajali. Šlo je za eh, analizo literature na tem področju in Evropska komisija eh, ima veliko podatkov na tem področju, gre za ocene učinka, eh, za politične študije in za druge dokumente, ki se nanašajo na to področje. Obene pa imamo tudi študije držav članic, ki se osredotočajo na izvajanje zakonodaje in na ukrepe, ki so bili sprejeti. Pogledali smo si tudi prispevke nevladnih organizacij in Eh, akademskih institucij. Pogledali smo si torej čim več različne literature. Pri oceni izvajanja smo najprej konceptualno določili eh, samo okolje eh, področja voda. Poskušali smo ugotoviti, kakšni so različni cikli in če zakonodaja pokriva vse dele te uh, tega področja vse cikle in če se je treba še posebej osredotočiti na katerega od teh. Pogledali smo si različne direktive in poskušali ugotoviti, kakšni so bili cilji in uh, kakšni so bili rezultati. Pri tem smo upoštevali uh, ocene komisije in tudi drugih. Pomemben del našega pristopa je bil ta, da smo naše sklepe primerjali uh, Eh, z dokumentom komisije iz leta 2012, tako imenovanim blueprintom. Leta 2012 je komisija sama poskušala analizirati izvajanje okvirne direktive eh, o vodah iz leta 2010. Poskušali so ugotoviti, eh, kaj bi še lahko naredili, kako bi lahko izboljšali izvajanje te direktive in dosegli cilje. Kot smo videli v videoposnetku, obstaja pri tej eh, področji, kjer izvajanje ni bilo ravno najboljše. Pogledali smo si pet eh, vnaprej določenih področji, eh, pet študij, ki so pokrivale tiste dele te zakonodaje, kjer smo pričakovali vrzeli pri izvajanju in težave. Dovolite mi, da na kratko in eh, na preprost način povzamem eh, glavne sklepe. Okvirna direktiva o, voda, o vodah eh, se je začela izvajati leta 2000, spremenila je zakonodajo na tem področju, razširila področje uporabe, ni šlo zgolj za interakcijo človeka in vodni, vodnega cikla, ampak smo v to zakonodajo vključili vse različne uh, cikle. Uh, Šlo je tudi za pristop eh, porečja. Voda je seveda eh, čezmejna, že po naravi, tako da smo eh, morali pristopiti drugače, čezmejno, z vidika porečja. Še en pomemben pristop je pristop statusa voda. Poskušali smo doseči dober status vseh voda do druge polovice leta 2015. Naj pojasnim, kako deluje ta pristop. Sestavljen je iz naslednjih ključnih delov. Najprej kakovost, ki se nanaša predvsem na prisotnost eh, onesnaževal, to so pesticidi, eh, onesnaževala, eh, industrijske kemikalije, pa tudi naprimer hladilna voda iz elektrarn, ki povzročajo onesnaženje s toploto. Na to, Eh, količina, kakšen je pretok, kakšen je največji, najmanjši pretok, eh, koliko vode se porablja za eh, pitno vodo in tako naprej. In na to še tretji pomembni del in to je prostor, kaj se dogaja naprimer na poplavnih področjih, kako voda reagira na jeze in na nasipe. ta diagram prikazuje področja uporabe različnih direktiv, ki smo jih obravnavali. Če si pogledamo eh, spodnji desni del, je ta razdeljen v tri področja - prostor, eh, količina in pa kakovost. Na to imamo vprašanje statusa eh, in kakovost pokriva največ direktiv okvirna direktiva pokriva vse tri vidike. Upam, da ste s tem dobili upogled eh, v eh, glavno vprašanje z tega področja. Se zdaj pa bom besedo predal Stefanu, ki bo, bo predstavil eh, bolj zanimive sklepe, do katerih smo prišli. Najlepša hvala, Romp, da si podal ta uvodni nagovor, sedaj pa se lahko eh, lotimo naših ugotovitev. Zakonodaja na področju voda ima za sabo eh, dolgo zgodovino, ima dolgo brado v eh, Evropi. V zadnjih letih se je zgodilo marsikaj. Zgradili smo cel sistem zakonodajnih aktov in dosegli precej napredka pri doseganju nekaterih ciljev. Na koncu smo dobili okvirno direktivo o vodah, kjer najdemo veliko eh, zelo pomembnih ciljev za kakovost in zaščito voda. Imamo naprimer eh, zahteve po poročanju in načrtovanju, tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni, eh, zato da bi dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Napredek je eh, viden, na začetku ga je bilo več kot eh, pozneje. Zmanjšali smo Eh, stopnje eh, onesnaženja, še posebej v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja. Eh, Drugod pa je bil napredek bolj omejen in to je ena od naših ugotovitev, do katere smo prišli po oceni izvajanja in statusa okvirne direktive. Spremenilo se je naše razumevanje vodnih ekosistemov. S tem smo prišli na neko kompleksnejšo raven. V preteklosti smo izboljšali razmere, sedaj pa ugotavljamo, da moramo narediti še več. Zgolj 50 odstotkov evropskih voda uh, je na oziroma nad ciljem, ki smo si ga zastavili. Uh, in ti cilji vključujejo kakovost, uh, količino in uh, prostor. Onesnaženja je še vedno. Eh, veliko in to onesnaženje moramo odpraviti, če želimo zaščititi eh, tako floro kot tudi fauno v teh vodah. Vedno več eh, kemikali najdemo v tem okolju, imamo tako imenovane kemične koktejle, včasih je težko razumeti, kako točno bodo te kemikalije reagirale v stiku z vodo. veliko krat pride tudi do uh, nestabilnih vodnih uh, razmer. Poplavna področja so nestabilna, kar pomeni, da ni veliko prostora za vzpostavitev delujočih ekosistemov v eh, evropskih državah. Sprejeti so bili ukrepi za to, da bi odpravili te pomankljivosti, ampak očitno niso dovolj učinkoviti in tudi stroškovno niso dovolj učinkoviti. Razumljivo je, da pogosto prihajamo v situacijo, ko je kozarec bodi si na pol eh, poln, bodi si na pol prazen, odvisno od tega, kdo o tem govori. Zaenkrat lahko ocenimo, da je ocena komisije, ki so jo predstavili v zvezi z blueprintom, eh, zelo celovita. Večjih vrzeli v tej oceni nismo identificirali. Poglejmo si sedaj elemente, ki jih je opisal uh, Rob. Kakovost, količina in pa prostorski vidiki voda. Kaj se dogaja uh, s politiko in z izvajanjem te politike? Najprej kakovost voda. Teoretično obstaja uh, učinkovita politika. Gre za uh, skupni pristop standardov za kakovost voda pa tudi eh, nadzor tako na evropski kot na nacionalni ravni. Ampak uh, uporaba teh instrumentov je zelo neuravnotežena. Določenih je bilo približno 50 različnih standardov, potem ko je začela veljati okvirna direktiva o vodah. In zaenkrat imamo v. Uh, v rokah instrumentov, o naprimer nitratih, eh, o industrijskih izpustih in tako naprej. To pa ni bilo dovolj za, za to, da bi zmanjšali onesnaženje, da bi dosegli cilje. Pojavljajo se nova onesnaževala, naprimer ostanki pri eh, farmacevtski industriji, mikroplastika eh, in endokrini motilci. Blueprint komisije se je osredotočal na pomakanje informacij, ni pa govoril o uh, vrzelih na evropski ravni, zato da bi ponovno uravnotežili nadzor komisije in standarde kakovosti. Kar se tiče uh, količine vode, ki je veliki ziv za vse regije, ne zgolj za tiste, ker je veliko uh, sušnega vremena, imamo določene možnosti za uh, cene vode in tako naprej, ampak vsi ti ukrepi še niso uh, v praksi izvajeni. Še vedno obstaja veliko uh, zakonitih uh, vrtin oziroma nezakonitih vrtin uh, v Evropi, premalo je ukrepov za zmanjšanje porabe uh, vode to moramo povezati tudi strategijo Evropske unije za učinkovito ravnanje eh, z viri. Več učinkovitih eh, orodij in instrumentov potrebujemo za to, da bi dosegli cilje. Blueprint se je osredotočal eh, na količino vode, to je res. Izpostavil je izvajanje priporočil, smernic. Veliko smernic obstaja za izvajanje direktive, ampak Seveda so te smernice prostovoljne narave. Težko je ugotoviti, v kakšni meri se dejansko spoštujejo in eh, izvajajo. Kar se tiče prostora, je tudi to eh, nov izjiv, ki izhaja iz okvirne direktive o vodah. Prostorski vidiki eh, vodnega ekosistema so torej nov izjiv v okvirni direktivi ni veliko zahtev, imamo splošna zavezojoča pravila in pa naprimer instrumenti za določanje cen, zato da bi zagotovili, da so uh, vodne storitve, naprimer uh, eh, jez ali pa nasip, uh, plačani strani tistih, ki uporabljajo te storitve. Izvajanje je počasno, uh, ne preveč učinkovito, tudi stroškovno učinkovito ni. Izpostavili smo nekatere možnosti za boljšo integracijo eh, tega vidika. Okrepiti bi morali eh, instrumente za izvajanje, zbrati je treba več finančnih, finančnih sredstev, eh, poplavna področja potrebujejo veliko denarja. Blueprint se osredotoča na zeleno infrastrukturo, ne govori toliko o prostorskih vidikih glavni izziv je torej vprašanje investicij v infrastrukturo. To povezuje tudi z direktivo o poplavah, ki je šele v zgodnih fazah izvajanja. In pa eh, seveda imamo tukaj še eh, zelenitev v skupni kmetijski politiki. Naj povzamem. Naše ugotovitev o izvajanju kažejo, da je izvajanje počasno in eh, nedorečeno. Stroškovna učinkovitost ukrepov, ki jih sprejemajo države članice, eh, ni vedno najbolj jasna. Predevamo pa lahko, da je na tej osnovi zelo težko privabiti finančna sredstva eh, za zagotavljanje velikih infrastrukturnih projektov, ki so potrebni. Upravni načrti za porečja niso povezani eh, z drugimi strategijami, naprimer upravljanje s poplavami in s kmetijstvom, eh, ni dovolj ukrepov za zmanjšanje izpustov in onesnaževal. Tudi ni dovolj povezanosti s kmetijsko politiko in eh, varstvom voda. Poglejmo si prihodnost. Kakšni so naslednji koraki? Pogledali smo si tiste teme, ki so bile določene v prošnji za študijo. Poskušali smo ugotoviti, kakšno uh, onesnaženo vodo uporabljamo, uh, kaj se dogaja uh, s farmacevskimi izpusti oziroma o, ostanki. Na določenih področjih imamo možnosti za evropske uh, ukrepe in uh, ti bi lahko prinesli veliko stroškovne učinkovitosti. Zmanjšati je treba uporabo uh, Eh, vode, energije, eh, skupnimi standardi za naprimer eh, prhe in pipe. Obenem pa je treba zagotoviti ustrezno merjenje uporabe vode, s čimer bomo izboljšali količino vode, ki je na voljo za vodne ekosisteme. Drugič, izboljšati moramo programe ukrepov in pa zagotoviti boljšo koordinacijo Eh, na področju zagotavljanja ustreznih poplavnih področjih. V praksi to pomeni boljša orodja za identifikacijo eh, zastarelih, zastarelih infrastrukturnih projektov, naprimer eh, jezov in nasipov, ki so zastareli, tam so stroški višji kot pa prednosti, govorimo o stotinah oziroma sto tisočih takšnih projektih potrebujemo tudi boljše upravne strukture za upravljanje s projekti. Številni obnovitveni projekti eh, ne dosežejo svojih eh, ciljev zaradi posebnih interesnih skupin in eh, nasprotovanja lokalnega prebivalstva. Potrebujemo ustrezne upravne strukture, da bi to preprečili. Na to še zbiranje finančnih sredstev, še, še posebej s pomočjo evropskih strukturnih in kohezijskih skladov. To je še posebej pomembno za poplavna področja. Na to še krepitev eh, nadzora nad izpusti, naprimer eh, v farmacevski industriji. To je treba povezati eh, standardi za kakovost voda in uravnotežiti skupni pristop, ki ga najdemo v okvirni direktivi o vodah. Vse skupaj seveda v kontekstu izboljšane integracije politike na evropski in nacionalni ravni tega pa v študiji nismo posebej analiz analizirali. Uh, to vprašanje zahteva lasno študijo. Kakšni so stroški in kakšne so prednosti teh ukrepov, ki smo jih izpostavili v naši študiji? Jasno je treba povedati, da smo študijo upravili na podlagi podatkov, ki so uh, na voljo. Gre za nekašno ilustracijo različnih razsežnosti tega področja. Monetizacija uh, Eh, prednosti vseh teh storitev je zelo zahtevna stvar, morda tudi neprimerna. Kar pa se tiče eh, stroškov, kar se tiče naprimer eh, ponovnega dizajna določenih proizvodov, podatki preprosto niso na voljo. Najpreprosteje je zmanjšati porabo vode in energije in določiti minimalne zahteve za učinkovitost prh in eh, pip. Zahtevati je treba večjo uporabo ustreznih merilcev porabe voda. Pri tem lahko eh, eh, zmanjšamo porabo za 2,6 milijarde evrov na leto. Potrebujemo investicijo v višini 1,2 milijarde evrov zahtevamo tudi boljšo koordinacijo za eh, zagotavljanje ustreznih poplavnih področji v Evropski uniji. Ocenili smo možnosti za obnovo teh poplavnih področji na osnovi treh držav. Verjetno eh, je na voljo približno 8,8 milijona hektarjev, kar je približno 2 odstotka eh, področja Evropske unije kakšne so prednosti teh ukrepov, gre za uh, krepitev možnosti za razvoj ekosistemov v vodah. Uh, zmanjšamo lahko uh, škodo, ki jo povzročijo poplave. Zagotovimo lahko uh, boljšo, boljši javni dostop do voda, uh, izboljšamo turizem in možnosti za uh, rekreacijo in tako naprej na koncu pridemo do številke uh, eh, 3,39 milijarde do leta 2030. Vse skupaj bi potrebovali do leta 2030 362 milijard evrov za nakup eh, zemlje in za vzpostavitev nasipov. Na tej prosojnici vidite povezavo med eh, cenami vode in uporabo vode. Više cene privedejo do više učinkovitosti v eh, gospodinstvih in do manjše porabe vode. Upoštevati pa moramo tudi, da eh, zmanjšana poraba kratkoročno vodi k višjim cenam. Infrastruktura obstaja in to se na kratki rok ne bo spremenilo. Stroški so fiksni gre tudi za eh, spremembo samega eh, sistema eh, vodne infrastrukture, tudi to moramo upoštevati, ko pripravljamo ustrezne ukrepe in vprašanje, ki se nam poraje, kdaj bi to lahko naredili. Trenutno smo v zelo zanimivi fazi, glede na to, da se naša infrastruktura v Evropi stara. Obnova poplavnih področji je zelo zanimiva uh, tema. Tukaj imamo primer potencijala v uh, porečju Donave, ki pokriva več različnih držav članic. Poskušali smo identificirati uh, eh, potencijal uh, tega porečja. Na voljo bi imeli približno 1,8 milijona hektarjev za obnovo. Na to imamo še Francijo in Belgijo in vse skupaj pridemo do številke 8,8 milijona hektarjev oziroma 2 odstotka eh, Evropske unije. Zadnja študija se je osredotočila na krepitev nadzora izpustov za eh, mikro onesnaževalce. Naprimer odprava eh, farmacevskih izpustov v odpadnih vodah. Ti ukrepi bi nam lahko prihranili 9 milijard evrov eh, letno. Tako nam ne bi bilo treba vzpostaviti novih eh, ukrepov za čiščenje voda. Ne vemo, kakšne eh, bi morale biti investicije, ne vemo, kaj bi bilo treba narediti v farmacevskih podjetjih, ne vemo niti, kakšni bi bili stroški Eh, ponovnega oblikovanja proizvodov. Naj zaključim. Potrdimo lahko izzive, ki jih najdemo v tako imenovanem blueprintu komisije. Vseeno pa smo pričarali malce drugačno eh, sliko kot eh, komisija. Eh, potencijala za nadzor nad izpusti onesnaževal je precej. Možnosti za eh, dodatne ukrepe za manjšo porabo vode je prav tako eh, precej s tem, da bi vzpostavili skupne standarde na notranjem trgu. Imamo tudi možnost za zbiranje sredstev za to, da bi obnovili poplavna področja. Lahko bi izboljšali tudi eh, splošno stroškovno učinkovitost pri doseganju ciljev na področju voda. Predstavili smo glavne eh, sklepe, v študiji najdete tudi več prilog, ki se osredotočajo na različno politiko na področju voda, na različne zakonodajne akte, eh, govore tudi o različnih fazah izvajanja in vse to si lahko preberete. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Sedaj pa besedo dobijo člani in članice odbora, najprej Matija Zgrote. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Torej, okvirna vodna direktiva, ki uh, je bila sprejeta že leta 2000 in meni je zelo všeč, kaj ti mislim, da moramo zagotoviti boljši, boljšo kakovost voda. Cilji, ki so bili opredeljeni 2000, um, še niso bili doseženi ampak izvajanje je v pristojnosti držav članic. Hvaližen sem komisiji, ker komisija enostavno ni samo silila v to, da se zakonodaja enostavno samo izvaja, temveč je tudi moderirala tako reko, rekoč postopka. Um, govorim o Eh, primeru, ko je grozil postopek zaradi kršitve izvajanja in da in naj bi bili sprejeti ukrepi. Nikoli še nisem doživel, da so eh, politiki občine s policijskim spremstvom se peljali na sejo eh, občinskega sveta. In sicer so delavci z pristanišča se borili proti kmetom. Šlo pa je za vodno zakonodajo EU v tem primeru. Se pravi, da ne gre samo za zakonodajo o vodah, kajti trenutno imamo veliko porabo zemlišč, tudi Natura 2000, varstvo ptic in drugo. Um, in uh, včasih, um, um, no, nekatere občine sploh niso več v stanju, da načrtujejo uh, tudi majhne občine na svojem območju. Um, in ko govorimo o krepitvi podeželja, občine pravzaprav nimajo nobene možnosti več, kajti Natura 2000 in tudi okvirna vodna direktiva zahtevata um, um, pač uh, svoje. Eh, na to je treba misliti in še enkrat najlepša hvala komisiji za zelo. Tankočutno ravnanje v tem primeru, kajti komisija je poskrbila za napredek na tem področju in to je bilo zelo pomembno, da sta ti dve skupini industrije na eni strani in na drugi strani kmetje v tem konkretnem primeru, da je prišlo torej do napredka. To je bila zelo napeta situacija in želel bi si, da se to. Um, ne bi ponovilo v Evropi in sicer, da eh, morajo eh, komunalni politiki s policijskim spremstvom na neko prireditev, eh, ker želijo izvajati evropsko zakonodajo. To se ne smije ponoviti. Thank you very much. Now Ms. Hawken. Hvala, gospa Hawken. Yeah. <coughs> yeah. Thank you very much. And uh, first of all, of course. Hvala. Hvala avtorjem za odlično poročilo. Kolegu Matijasu bi rekla naslednje. Če imamo dobro zakonodajo, moramo seveda vprašati komisijo, kako zagotoviti učinkovito izvajanje. Pred 15 leti je bila sprejeta ta direktiva. Eh, pričakujem si odgovore komisije glede izvajanja, kajti komisija je eh, tudi eh, pristojna za nadaljno spremljanje izvajanja. Seveda je to v pristojnosti držav članic, ampak če države članice tega ne uresničujejo, potem je to naloga komisije, da spremljajo. In slišimo, da tudi na tem področju države članice niso um, dovolj prizadevne. Mi smo v parlamentu se že večkrat pogovarjali o tem, naprimer tudi na, dan, na Danskem um, um, konvencije z ISPA, um, um, torej da je treba odpraviti določene snovi v, v obdobju 25 let in tudi tam nismo bili uspešni eh, gre tu zdaj za dobro okol, okoljsko stanje voda. Um, Uh, gospod Potočnik uh, se je ukvarjal s tem in tudi komisar pred njim in rekla sta, da to ni eh, izpolnjeno. To smo slišali že večkrat in zdaj vidimo v tem poročilu spet, da to še vedno ni izpolnjeno, da so še vedno kemikalije v vodah. Um, torej eh, na um, Danskem imamo um, ministra za okolje, ki je popolnoma pod vplivom um, kmetijstva in ki mu pravijo, da ni treba storiti nič, um, ampak komisija je pri tem tudi pasivna. Um, in zato menim, da bi si res želeli, da nam komisija pove, um, kako. Um, zagotoviti, da se spoštujo ta priporočila, ta priporočila, ki jih imam tu v rokah, gotovo poznate. In ta se nanašajo na celotno, področ, na celotno področje, ki ga obravnavamo. Vem, da um, um, tudi na vrhu komisije niso si vedno zelo prizadevali, da se vse uh, um, izvaja tako, kot je tudi predvideno, ampak gotovo nam boste lahko odgovorili na to. Um, torej, rezultati so jasni um, in tudi zelo dobra priporočila imamo v rokah in zato povejte nam, kakšen je namen, kakšni so nameni komisije, da bi zagotovili Um, napredek oktobra 2015 naj bi bilo zagotovljeno to dobro stanje, če se prav spominjam, torej en teden nas loči od tega. Lahko bi si vzeli mogoče še eno leto, ampak moramo odgovoriti sedaj na ta vprašanja in prepričan sem, da me bo podprl tudi kolega Grote. Tudi on si želi eh, eh, dobre odgovore. In, če bo uspešen gospod Grote na tem področju, ga bodo gotovo ponovno izvolili. Sedaj pa gospa Müller. Gospod predsednik, najlepša hvala tudi. Sama se želim zahvaliti za predstavitev te študije. Žal sem prišla malo poznaje, moram si jo še bolj podrobno ogledati. Vendar nočem skrivati, da kot kmetica v Nemčiji imam določene težave, v podrobnosti z izvajanjem okvirne vodne direktive, predvsem zato, ker vem, da uh, države članice um, različno izvajajo uh, to direktivo in je tudi nadzor različen. Zato se postavlja vprašanje, kaj bo komisija naredila iz te študije, kaj uh, nas še čaka in kako bomo uh, eh, dali na voljo veliko količino denarja. Eh, omenili ste, da bi om, eh, vzpostavili na, pod, na območju Podonava, Podonavja eh, poplavne površine. Živim ob Donavi in eh, to pomeni predvsem intenzivne razprave s kmetijstvom. Predlaga se, ko, ali se predlaga sodelovanje s kmeti ali kako naj bi eh, Eh, lastnino kmetov prepeljali v lastnino države. To je pravzaprav zelo napet izziv, kdo pa naj bi to plačal. Nasplošno je tako, da se tudi merilne postaje lahko različno ocenjujejo v 28 državah članicah in določene merila niso primerljiva. Zato Eh, bi me veselilo, če bi nam lahko odgovorili, ali želite enake standarde, ali ste enake standarde predvideli, eh, oziroma ali ste uporabili enake standarde za celotno Evropsko unijo, ali ste uporabili nacionalne standarde za ocenjevanje stanja. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Boiler. Hvala, gospod predsednik. Hvala um, za to predstavitev raziskovalnemu centru. Prav gotovo je bilo vloženega veliko dela v to. Um, torej gre um, sedaj za obvezno uporabo teh um, merilcev vode in tudi za to, kako države članice izvajajo vodno direktivo. Uh, mi imamo zelo progresiven način obdavčevanja vode in zato se mi zdi, da manjka eh, eh, to, eh, torej dostopne cene vode, to, da si gospodinstva lahko privoščijo vodo in treba je predvsem eh, jih spodbujati k eh, varčevanju z vodo. Eh, um, torej, in to je možno seveda bolj z vzgojo kot z kaznovanjem. Um, um, veliko bi lahko prihranili, e, torej sem sicer za um, bolj varčne prhe in druge, druga takšna orodja, um, ampak potrebno je upoštevati tudi socialne stroške. Um, in um, torej tudi to je treba upoštevati, ko analiziramo izvajanje te vodne direktive. Hvala lepa. Sedaj pa spet dobi besedo komisija. Pavel Mišika. bo um, spregovoril imenu komisije o tem, kako ocenjuje to uh, študijo. Hvala vsem, hvala, da ste mi dali besedo. Sem Pavel Misika eh, in sem vodja oddelka za vode v direktoratu za okolje. Želim izraziti zahvalo za izdelavo to študije. Ta študija je zelo zanimiva. Predvsem eh, ocena eh, je zelo podobna pogledom komisije, kar zadeva eh, stanje izvajanja direktive. Um, objavili smo poročilo o izvajanju, ki smo ga posredovali marca uh, svetu in parlamentu in smo v, um, opozorili predvsem in pripravili poročila tudi za posamezne države članice in naše ugotovitve so zelo podobne ugotovitvam tega poročila ko gre za ex-ante oceno možnih eh, ukrepov, me veseli, da se študija osredotoča na področja, kjer je komisija aktivna in kjer eh, razvija pobude, naprimer uporaba vode, strateški pristop eh, do farmacevskih eh, sredstev v okolju, potem tudi eh, torej, Eh, politika v zvezi s proizvodi, eh, ekodizajn in tako naprej. Vse to je zelo pomembno in podatki in eh, ti zaključki bodo prav gotovo vplivali tudi na oceno učinka. Ehm, kar zadeva drugi dve področji in sicer mehanizem cen, določanja cen in um, um, poplavna območja, menimo, da je to v okvirni vodni direktivi dobro pokrito in tudi v, eh, direktivi o, o poplavni, v poplavni direktivi in sicer naj bi države članice to upoštevali pri um, dejavnostih izvajanja. Želim omeniti, da je to poročilo uh, bilo pripravljeno o pravem času. Uh, kajti smo ob koncu prvega cikla izvajanja vodne, okvirne vodne direktive, izvaja se v šestletnih ciklih in smo na začetku drugega cikla. Države članice trenutno razvijajo eh, drugi načrt upravljanja voda, um, to je v javnem posvetovanju in ti načrti upravljanja voda naj bi bili sprejeti do konca tega leta. In um, torej zaključki tega poročila bi lahko bili tudi upoštevani pri pripravi teh načrtov. To naj bi pomagalo državam članicam, da identificirajo probleme in jih poskusijo rešiti. Razen tega menimo, da bi ta poroč, to poročilo uh, Eh, lahko um, bil tudi prispevek k pregledu uh, izvajanja vodne direktive, to je predvideno za leto 2019, ampak s prvimi koraki smo že začeli in sicer bo to ocena komisija, komisije drugega načrta upravljanja povodi. Eh, te načrte bomo projeli naslednje leto. Uh, in potem jih bomo ocenili skupaj z drugimi eh, politikami, kajti gre seveda za razvoj podeželja, za kmetijsko politiko, ki jo je treba upoštevati. Razen tega bomo začeli z novo eh, ekonomsko-analitično študijo o ekonomski vrednosti voda in eh, vodnih storitev v evropskem eh, gospodarstvu, o ekonomskih koristih, evropske vodne eh, politike in o stroških, če nimamo skupne politike na tem področju. Torej in določene zaključke iz tega poročila bomo pri tem lahko uporabili. In seveda lahko eh, podamo eh, v pisni obliki še več. Eh, še več informacij tudi več podatkov, ampak nasplošno eh, je to zelo zanimivo poročilo in tudi nabor um, priporočil. Ampak, eh, ko govorimo o priporočilih, je treba razlikovati med tistimi, ki se, ki eh, se naslavljajo na evropsko raven, evropske inštitucije in ki jih je možno izvajati na evropski ravni in tista priporočila, ki so namenjena državam članicam. Večina teh priporočil je namenjena državam članicam za izvajanje obstoječe zelo dobre evropske zakonodaje na ustrezen in pravilen način. So pa problemi in te eh, ste tudi omenili. In želim povedati, da poteka proces za uravnoteženje um, um, um, torej korenčka in palice. Eh, in nekaj postopkov v zvezi s kršitvami. Ehm, izvajanja te direktive je v teku. Vendar veliko tudi dejavnosti eh, za, v podporo državam članicam, tako da eh, bi pravilno izvajale to zakonodajo. Ampak to, kar prvič ugotavljamo, je monetarizacija koristi, če se pravilno izvaja ta direktiva, kajti eden od glavnih argumentov držav članic je, da je izvajanje, direkt, izvajanje direktive zelo drago. Ampak tu vidimo velike ekonomske koristi in tu vidimo povprično letno korist več kot 25 milijard na leto in to je več eh, kot to, kar države članice sedaj ulagajo eh, v eh, upravljanje voda. Torej, to je faktor 2 do 3. Upamo, da če bomo uporabili študijo in tudi prihodne študije, ki jih načrtujemo, da bomo lahko dokazali državam članicam, da so um, invest, da se investicije uh, na tem področju splačajo uh, eh, tudi z monetarnega vidika, torej da so monetarne in socialne koristi od tega. Uh, torej, uh, doseganje ciljev Evropske vodne direktive ima tudi ekonomske in socialne koristi in zato moramo ohranjati dobro stanje voda. Um, in to torej spodbuja tudi gospodarstvo in če tega ne dosežemo, bomo omejili eh, ekonomski potencial in možnost ekonomske rasti. Eh, tu bom tudi končal. Eh, vendar o specifičnih ukrepih in priporočilih eh, v zvezi s tem, kaj lahko stori komisija za izvajanja pripo, izvajanje priporočil, ki jih predlaga študija. Torej, o tem bi lahko govoril in tudi še o drugih dejavnostih, vključno skupno eh, strategijo za izvajanje, podpore eh, za inovativne načine financiranja in tako naprej. Hvala za vašo pozornost. Thank you you to you and Hvala. Sedaj pa sprašujem avtorje študije, ali želijo ob koncu še kaj povedati in ali želijo se odzvati na slišene komentarje. Prosim. Hvala, gospod predsednik želim, poskus, odgovoril bom na dve vprašanje. Eno je povezano z porabo zemljišč, pritiski na tem področju, odkup zemljišč za sanacijo. To je seveda pomembno v kontekstu vodne direktive in zato se seveda tudi sprašujem kako to zagotoviti, ali je, pomim, ali je potrebno, da se odkupi ta, eh, odkupijo ta zemlišča od kmetov in koliko bi to stalo. Mislim, da ni potrebno vedno odkupiti teh zemlišč. Imamo tudi druge primere, kjer so kmetje del rešitve. Eh, s tem, da se spremeni eh, način kmetijstva na teh zemliščih. In um, gre seveda tudi za lokalno ekonomijo pri izvajanju te direktive in pri preprečevanju poplav, ki um, zagotavljajo tudi stabilna delovna mesta, ki jih potrebujejo v, uh, teh, na teh območjih. Veliko je treba še storiti. Torej, ni samo en tip intervencije. Uh, to naj bi bil pristop usmerjen v razvoj teh regij. In s tem odgovarjam tudi na pripombo v zvezi s tem, da ni možen nadaljni razvoj, če si ogledamo zakonodajo o varovanju voda in narave v Evropi. Za vodno direktivo to ne velja. Ne gre za to, da na teh območjih, da bi bila prepovedana vsaka dejavnost, temveč, da si je treba samo ogledati, kaj, eh, kako se upravlja s temi eh, površinami. Eh, seveda si nismo ogledali 28 posameznih držav, temveč smo vzeli nekaj primerov iz posameznih držav, eh, naprimer belgijski primer eh, po plavnih območji, cel sigma to je zelo. Torej, tam je bilo veliko poplav in potem so pač odstranili te nasipe in, sicer, eh, in ustvarili poplavne pomoč, eh, površine, eh, seveda v sodelovanju s prebivalci. In tudi druge države članice lahko izvedejo take načrte za primere poplav in potem po Donovje. Tu pa smo predvsem sodelovali tudi z DVF-om, kar, ki se tudi ukvarjajo s podonavjem. Potem priporočila, um, ali se nanašajo na države članice ali na evropske institucije in evropsko raven, Večina, uh, večinoma so intervencije na ravni EU. Eh, torej, to so standardi proizvodov, kot je naprimer ekodizajn, to je tržno usmerjen instrument, potem tudi avtorizacija oziroma dovoljenje določenih izdelkov glede na toksičnost, na okoljske nevarnosti, ki izhajajo iz različnih proizvodov, kot naprimer iz farmacijskih sredstev. To je seveda evropska raven in tu je že manevrski prostor. Torej, um, pa plavne površine in takšni načrti, to je seveda skupni mešani pristojnosti in tu smo si bolj ogledali eh, možnosti eh, eh, za financiranje takih projektov in tudi Evropska unija ima pomembne finančne instrumente, ki bi jih lahko uporabili v ta namen. Rob, ali želiš kaj dodati? želim eh, samo nekaj povedeti o teh eh, merilcih. Eh, torej, naši dokazi grejo v to smer, da se poraba zmanjša, če je plačilo za porabo, mislim, če imamo merilce, ki pač mirijo porabo in to je potem večja spodbuda za vrčevanje. Seveda se je treba premakniti sistema eh, nemirjene eh, porabe količine oziroma ki se pač eh, ocenjuje na drugačen način, če bi prešli torej na merilce. To je seveda težko vprašanje. Nismo se poglobljeno ukvarjali s tem, ampak to smo pač ocenjevali bolj iz vodne perspektive uporabiti manj vode je pa moje dobro. V nekaterih državah članicah je to bilo izvedeno, um, sicer to eh, zahteva nekaj časa, ampak um, v nekaterih, drža nekaterih državah so to tudi že uh, storili. Gospod uh, eh, Okon, še enkrat, še enkrat uh, komisiji. Kaj? Uh, pa delate v državah članicah, ki ne izvajajo tega spremljanja, eh, ki ne izvajajo teh ukrepov. Pa še nekaj iz priporočil farmacijotska industrija. Če bi tu nekaj storili, bi to bila velika korist. Eh, farmacijska strategija EU eh, e naj bi bila pripravljena na začetku septembra pred desetimi dnevi. Eh, ampak nekje se je zataknilo, nič se ni zgodilo. Zelo drago je, če nimamo skupne evropske politike ampak do 12. septembra naj bi vi pripravili to strategijo za farmacijske sredstva in te strategije še ni. Hvala. Hvala za to vprašanje. Kar zadeva um, obveznosti monitoringa, um, ja, um, in so različni elementi te strategije. Skupaj z državami članicami smo, delali, um, um, smo izdelali navodila oziroma smirnice um, za spremljanje, za monitoring in če tega ne delajo, potem se sproži postopek zaradi kršitve. Um, ker se ne izvaja ta monitoring. Imamo tudi bilateralna tehnična srečanja, ki razlagamo uh, državam članicam, kako naj bi to potekalo sedaj. Čakamo na drug eh, načrt upravljanja voda, kjer naj bi države članice opisale, kako funkcionira sistem monitoringa pri njih. In na osnovi teh informacij bomo potem pač skupaj s tehničnimi službami ugotovili, ali je to ustrezno ali pa je treba sprožiti spet postopek zaradi kršitve eh, tega. In kar zadeva farmacijske snovi, vemo, da je to obveznost. Zakonodajalec je pred dvema letoma eh, to zahteval. In mi smo že izvedli eh, pripravljalne dejavnosti, študije, javno posvetovanje, eh, delavnice z zainteresiranimi strani, z deležniki in sedaj z eh, ustriznimi službami, predvsem z Digisante in EGNU, razpravljamo o ciljih te politike, te strategije in o različnih možnostih in ta pobuda, Eh, je še vedno del eh, agende komisije in upamo, da bomo mm, predložili to mm, strategijo, po moji oceni, čez eno leto. To ni tako enostavno, kot eh, se mogoče zdi. E, mnogo je znanstvenih negotovosti. Eh, metode za oceno okoljskih tveganj še niso v celoti izdelane in tudi ne za spremljanje, za monitoring določenih snovi ali skupin in skupin snovi in ne moremo predlagati nečesa, kar se potem ne da izvajati. V razpravah z državami članicami vidimo, da so določene države sprijele ukrepe, včasih eh, njihove rešitve tudi niso učinkovite, ampak kljub temu nekaj delajo. Torej, spodbujajo predvsem sodelovanje med bolnicami in eh, tudi schemo zavračanja eh, neuporabljenih zdravil. Eh, ampak investirajo tudi v um, bolj um, napredna tehnologija, um, tudi kar zadeva čiščenje uh, odpadnih voda. Torej tudi s tem se ponekod že ukvarjajo. In um, posvetujemo se z državami članicami, kako bi eh, to prakso eh, lahko razširili tudi v druge države, kako bi se države učile drug od druge eh, iz izkušenj nizozemske, Nemčije ali Francije. Preden pripravimo ta strateški pristop z oceno učinka in preden bo ta strategija potem sprejeta na evropski ravni. To mogoče ni v celoti zadovoljivo eh, vam se zdi, kot da ne delamo ničesar, ampak to ne drži. Mi izvajamo analitično delo, ki je potrebno za sprejetje evropske politike, obenem pa um, podpiramo države članice pri tistih korakih, ki jih je možno storiti že sedaj in ki uh, eh, se delamo odražajo tudi to, kar naj bi bil um, cilj našega programa. Hvala, s tem lahko zaključimo današnjo sejo. Jutri se vidimo uh, spet uh, ob 9. uri na seji odbora in vi. Hvala.